Poslanci so uložili prošnjo za spremembo delegacije oziroma odbora. Te spremembe se pojavijo v zapisniku današnje seje, če ne bo nobenih pripomb